Konferenca predsednikov odborov eh, se je odločila, da ne bodo nasprotovali delegiranemu aktu, mm, če ne bo eh, nobenih eh, pripomb politične skupine ali vsaj 40 članov v 24 urah, potem velja to priporočilo za odobreno. Priporočilo lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja skupaj z predsednikom sveta ali pa z predsednico eh, sveta. Eh,